Lepo pozdravljam komisarko Bulc na odboru Envi, tako da lahko predstavi poročilo sestanka IMO, odbora za varstvo morskega okolja. Ta sestanek je potekal od 9. do 11. aprila 2018. Veselimo se tudi vaše predstavitve glede zmanjšanja emisij ladi. Še posebej nas zanima to, kar je vezano na izzive ladjarskega sektorja, ki mora prispevati k dolgoročnim ciljem pariškega sporazuma. Koristno bi bilo videti tudi, kako lahko EU podpre trud IMO-ja e pri tehničnem delu, zato da ohranimo zalet po sprejetju preliminarne strategije mednarodne pomorske organizacije. Prav tako nas zanima vaše stališče glede drugih točk na dnevnem redu, to, kar je važno za naš odbor, prihodnost glede vrzeli žvepla, potem arktične vode in pa razvoj politike na področju pomorskega onesnaževanja. Preden vam predam besedo, bi želel podariti odlično sodelovanje med našimi odbori in pa službo komisije, s komer smo uspešno organizirali tudi misijo odbora Envi v Londonu. Najlepša hvala, gospa komisarka, beseda je vaša. Najlepša hvala, hvala za to priložnost, gospa predsednica, gospa Valehan spoštovani podpredsedujoči in seveda spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta. V veliko veselje mi je, da sem že drugič tukaj v odboru ENVI. Še posebej pa me veseli, da sem danes tukaj z vami zato, da vam predstavim pozitek tega, kar se dogaja na področju IMO in MEPC v povezavi z mednarodnim ladjarskim sektorem. Na področju ladjarstva naj bi dosegali zastavljene temperaturne cilje iz pariškega sporazuma. Evropska unija se je zato znotraj jemo prizadevala več let in situacija postaja vedno bolj urgentna sploh zaradi naračujočih emisij v ladjarskem prometu. 72. seja Ma IPC e je 13. aprila sprejela preliminarno strategijo IMO za zmanjševanje toplogrednih emisij zaradi mednarodnega ladijskega prometa. Pri tej strategiji je bistvenega pomena to, da je vključen cilj za kvantitativno znižanje toplogrednih emisij za vsaj 15 odstotkov, 15 odstotkov do leta 2050 v primerjavi z prejšnjimi ravnmi. In obenem ne bi dosegli čim prejšnjo dekarbonizacijo tega sektorja, morda še v tem stoletju. V naslednjih 30 letih menim, da se bodo tehnologije tudi dramatično izboljšale, tako da se lahko veselimo tudi potencijala vizije nič. To pomeni torej nič onesnaževanja zaradi transporta do leta 2050. Zdaj pa bi se želela vrniti na sestanek, ki je mu. Prvič smo se strinjali glede strateškega cilja sploh na industrijskem sektorju. IMO in paledarski sektor, mislim, da si zaslužite tudi nekaj pohvale za vzpostavitev tega precedensa. Ipam, da, upam, da bo tudi IKAO sledil temu zgledu tudi letalski sektor in da bomo lahko izpeljali tudi ambiciozne cilje za letalski promet, tako kot nam zdaj to uspeva pri mednarodni pomorski organizaciji. Mislim, da se vsi lahko strinjamo, s tem, da tega dogovora nismo enostavno dosegli. EU je bila bistveni akter pri tem dosežku. Tisti, ki ste bili prisotni na MEPC 72, prav gotovo lahko poveste, da je bil velik izziv priti do rezultatov, ki smo jih dosegli. Številne države se na začetku niso mogle strinjati glede kakršnih koli izmerljivih emisijskih ciljev za ta sektor. In res je bilo potrebno kar nekaj pogajalskih spretnosti na kulvarjih, pa tudi dobro delo predsedovanja in odbora, da je bilo pridobljeno soglase velike večine držav IMO. EU in države članice EU so odigrale vodilno ulogo. Komisija je usmerjala sodelovanje EU. Imeli smo trdno stališče in osebno sem se sestala tudi z pogajalci med prvimi dnevi MEPC-a. Dala sem jim jasno podporo, da ostanejo združeni in močni v težkih pogajanjih, ki so sledila. In vsi, to moram res povdariti, čisto vsi so storili točno to. dobro so ponudili roko ključnim tretjim državam in aktivno podpirali sprejetje strategije. In kot komisarka Evropske unije sem bila na njih zelo ponosna. Ponosna, da nam je uspelo delovati skupaj in doseči rezultate pri tem zelo pomembnem vprašanju. Prav tako pa bi se želela zahvaliti vam, vašim kolegom, vsem poslancem, Feri Gutelandu, Šujici, in pa Ekautu, vsem, ki so bili člani EU ekipe v Londonu in so odigrali konstruktivno vlogo, sploh z sodelovanjem z našimi pogajalskimi partnerji v IMO-ju, e ki so vključevali tudi industrijske aktere in pa predstavnike nevladnih organizacij. Komisija je obenem spodbujala tudi diplomatski pristop pri doseganju teh rezultatov. Želeli smo zagotoviti tudi čim boljšo koalicijo in vključiti več progresivnih mednarodnih partnerjev, kar je bilo ključnega pomena pri pridobivanju pravega zaleta in podpore na koncu tega procesa. Ne na zadnje, več političnih pobud kot deklaracija Tony de Brum je dobila politično podporo. Čisto jasno lahko povem, da je preliminarna strategija IMO pozitiven korak na poti do razobličenja obstaja splošni konsens skoraj da, da je strategija sprejeta na IMO dobra, konkretna osnova za prihodne ukrepe v tem sektorju. Dogovoreni cilji za zmanjšanje emisij predstavljajo prvi prispevek mednarodnega ladjarskega sektorja v doseganju temperaturnih ciljev iz Parižnega sporazuma, to pa bomo lahko pregledali čez nekaj časa. In to je še posebej koristno v trenutku, ko je postalo jasno, da izračuni iz preteklosti ja, niso bili točni, žal so bili netočni v negativno smer in morda se bomo morali soočiti še s hujšimi posledicami zaradi naraščajočih temperatur. Vsem moramo torej pomagati, da postanejo čim bolj ambiciozni, zvišajo svoje stopnje ambicioznosti in opravijo nekaj konkretnih eh, korakov naprej. Upam, da bo dogovor jemo pravi navdih za to. Zakaj je to tako pomembno? To nam zagotavlja ustrezne smernice za delovanje v tej industriji. Kvantificirani cilj v tej strategiji se bo uporabljal za to, da bo sektor začel delovati po pravi poti zmanjševanja emisij. Obenem bo to tudi gonilo za investicije in inovacije v nove tehnologije, v nizkooglična goriva ali pa ničnooglična goriva. Industrija ima zdaj jasno sporočilo. Investiranje v ustrezne ukrepe, uporaba zelenih ladij, pa tudi razvoj in raziskave na področju nično ogličnih goril, to je nekaj, kar se nam bo gotovo izplačalo. Veseli me, da ladjarska industrija, vključno z lastniki ladij v Evropski uniji, podpira to že od prvega dneva deležniki v ledarskem sektorju se bodo prav gotovo zavedali tudi vseh možnosti zavrčevanja in pa prednosti. In to bo še pomagalo pri izvajanju te politike. Strategija ima tudi celovit seznam kratkoročnih, srednjeročnih in pa dolgoročnih ukrepov za zmanjšanje emisij, ki bi jih lahko sprejemali. Zato bomo dejansko prišli do teh izmerljivih ciljev. Strategija prav tako potrjuje, da bodo obveljali ukrepi za ladje, na enoten način. Kljub diferenciranih in različnih odgovornosti in pa uporabe načela zmogljivosti, ta strategija zagotavlja, da bodo obvezni ukrepi za ladje veljali ne glede na zastavo, pod katero ladja pluje. Strategija je prav tako pravična, opredeljuje potrebo po oceni kakršnega cilja zmanjšanja emisije In če posebej se je treba posvečati potrebam držav razvoju, majhnih otoških držav, naprimer, in pa najmanj razvitih držav, SEDS e in LDC, pod tem akronimom poznamo te države. Prav tako podpiramo podporne ukrepe z gradno zmogljivosti tehnično sodelovanje in pa raziskave in razvoje. V strategiji se priznava vloga MTCC-ja, torej Centro za sodelovanje na pomorskem tehnološkem razvoju. In to so projekti za izgradno zmogljivosti, ki jih sofinancirata EU in EMU. Ti projekti so bili zelo dobri in že smo dobili prve pozitivne rezultate. Stopno ambicioznosti bi lahko še zvišali. Strategija prav tako vsebuje ugrajen mehanizem, ki omogoča pregled teh ukrepov in to je del strategije, ki bo sprejeta leta 2023. Pri tem bomo upoštevali tudi podatke o dejanskih stopnjah emisij, ki bodo na voljo v naslednjih nekaj letih za ta sektor, ki naj bi zajemal 2 do 3 odstotke globalnih emisij CO2. Povem lahko, da je ta okvir dober, dobro opredeljen, seveda pa je treba opraviti še več dela v prihodnje. Slišali smo tudi jasno sporočilo Evropskega parlamenta, začeti moramo delati zdaj in to je absolutno res. S tem se lahko strinjam. Mednarodna pomorska organizacija pa se mora zdaj dogovoriti glede programa spremljevalnih ukrepov, ki jih potrebujemo za izvajanje strategije. Pridobiti moramo soglase glede tega v času MEPC. 73, zato da bomo lahko sprožili proces za izvajanje ukrepov za zmanjševanje emisij. To bo bistvenega pomena, če želimo doseči cilje do leta 2030. Vsi se strinjamo s tem dogovorenim ciljem in to je tudi znotraj našega skupnega mandata. Zdaj pa se moramo soočiti z realnostjo. Stvari ne bodo enostavne, izzivi bodo precejšnji. In zato štejem na tesno sodelovanje z vsemi vami in pa za dobro skupinsko delo v prihodnosti, zato da bomo dejansko prišli do celovitih rezultatov in da bomo dobro sodelovali. Zdaj pa še nekaj sklepnih besed o tem vprašanju. Sprejetjem spremljanje strategije IMO je mednarodni ladjarski sektor ponazoril svojo voljo, da postane del rešitve. Mislim, da je to sporočilo jasno in IMO jo moramo vsekakor priznati zasluge za to. Kot sem povedala prej, pa bomo morali še naprej izvajati pritisk na njih, da bodo dejansko izvajali to, kar je zapisano v tem okviru, se pravi konkretne akcijske načrte. Evropska unija bo še naprej močan globalni akter. Tako da to, glede česar smo se dogovorili, postane dejanska resničnost. In lahko vam zagotovim, da bo komisija še naprej spremljala tudi napredek, ki bo dosežen v okviru dela IAMO, ko gre za zmanjševanje emisij. In spremljali bomo tudi dopolnilne ukrepe, tako pa zagotovili, da bo sektor ustrezno prispeval vsem, vsem kar je treba uložiti v okviru pariškega sporazuma. in komisija bo tudi prva predlagala ustrezne ukrepe, če stvari ne bodo potekale dobro. Danes pa mislim, da se lahko strinjamo, da smo dosegli dober dogovor na področju boja proti podnebnim spremembam. Preden zaključim, pa se bom lotila še treh vprašanj, ki ste jih izpostavili v vašem uvodnem nagovoru. Najprej odobritev ukrepo, s katerim se prepoveduje prevoz gorivnega olja, ki ni skladno z mejami žvepla. Ta akcijski načrt je predviden oziroma ukrep je predviden za oktober. Potem pa drugič prepoved uporabe in prevoza nekaterih težkih olj v arktičnih vodah in to je bistvenega pomena za zaščito okolja, avtentičnega arktičnega okolja, ki je bistvenega pomena za naš planet. Tretjič, vprašanje morskih odpadkov dobiva vedno več pozornosti na IMO-ju, ki bi si želel okrepiti tudi konvencijo o Marpol o varstvu morskega okolja in vabim vas tudi k razpravi o našem predlogu za inšpekcije države pristanišča, v kar je vključeno seveda tudi vprašanje obravnave ali pa soočenja z morskimi odpadki. Na ta način naj bi spodbojali tudi vzpostavitev ustrežnega krožnega gospodarstva. To je konec moja predstavitev, veselim se vaših vprašanj, hvala za priložnost, da sem vas nagovorila. Najlepša hvala, gospa komisarka za predstavljene informacije. Zdaj bodo dobili besedo poslanci. Najprej bomo seveda začeli za poslanci, ki so bili člani delegacije oziroma misije. Najprej gospod Farija, ne džentelman je, odstopil bo besedo kolegici. Gospa Guteland, najlepša hvala gospa predsednica, hvala gospa komisarka, hvala gospod Farija. So predsedovala sva tej misiji. Hvala gospa komisarka za izražene zaveze. Res smo trdo delali v času konference. Tudi vi ste jasno izrazili, pokazali vašo pripravljenost za delo. Zahvaljujem se tudi ekipi komisije za vas trud ki ga je vložila v to delo. To je bilo zelo pomembno tudi v Londonu. Države članice so v času tega zasedanja MEPC-a upravile zelo pomembno delo. Mislim, da so države članice dosegle tudi pomemben korak naprej. Države članice EU so si pravzaprav želele še več, 70 do 100 odstotkov zmanjšanja CO2 na mesto 50 odstotkov do leta 2050. Eh, cilj pa je bil zastavljen nekoliko niže, ampak še vedno je to pomemben velik korak naprej, da imamo ta 50 odstotni praga ali pa cilj v okviru te strategije. To je velik premik naprej, da je IMO sprejela takšno strategijo. To je treba priznati in mednarodni pomorski organizaciji tudi pokazati, da menimo, da je to velik korak naprej. Dobro je tudi to, da bo komisija še naprej spremljala to delo, opazovala, kaj se dogaja, izvajala pritisk. Nismo dosegli dovolj, dosegli smo manj, kot dejansko potrebujemo, če bi si želeli doseči cilje iz Pariza. In eh, ladjarski sektor. Kot smo videli, je vedno bolj problematičen v smislu globalnih emisij CO2, kar pomeni, da če akterji iz tega sektora ne bodo izpolnjevali zavez in teh ciljev, bodo postali velika težava. Leta 2050 bi ta sektor lahko zajemal že 70 odstotkov skupnih emisij CO2 po celem svetu in skupaj z letalsko industrijo gre za res velikega onesnaževalca. Še naprej moramo izvajati pritisk na ta sektor, to ste zelo dobro opisali. MEPC 73 bo zelo pomemben, takrat bomo morali zahtevati konkretne ukrepe že predtem. Prav tako pa bo potekala razprava o tem, kaj točno potrebujemo, koliko ukrepov. Biti moramo zelo konkretni, natančni, ne moramo čakati do leta 2030. Že v naslednjem mepcu moramo zahtevati, da se te zaveze izpolnijo. Vendar pa mora biti komisija zelo natančna glede tega, kaj konkretno pričakujemo od njih. Če bomo zdaj spustili toliko in toliko let, potem ne bomo mogli preprečiti, da ta sektor postane takšen nesnaževalec v prihodnosti, kot bi se ga bali prosim, da komisija nadaljuje s tem pritiskom, ne popuščajte, spremljajte, kaj delajo, zagrozite tudi s kakšnim novim zakonodajnim aktom in kot parlament vam bomo stali ob strani in nadaljevali tudi z našim prispevkom k temu delu. To je prav gotovo v najboljšem interesu, tako v smislu izpolnevanja pariških ciljev, kot tudi v interesu vladijskega sektorja. Če se ta sektor ne bo reformiral, potem bo to gotovo eden od glavnih onesnaževalcev v prihodnosti in ne bomo jim mogli pomagati. Nekdo je v času konference dal, dejal, da bi morali drugi opraviti tehnične stvari, poskrbeti za tehnični napredek za njih. Ne, to ni v redu. Oni morajo poskrbeti za tehnični napredek druge industrije. Mi pa bomo na njih izvajali pritisk. Izvajamo pritisk na avtomobilsko industrijo, na industrijo nasploh in njim ne moremo popuščati, ne moremo jim enostavno dovoliti, da bi drugi upravljali delo na mesto njih. To je zelo pomembno, res je, lahko jim pomagamo, ampak sami morajo poskrbeti za vodene svoje industrije. Hvala za vse upravljeno delo, upam, da bomo lahko dobro sodelovali tudi naprej. Najlepša hvala, gospod Farija. Always... Hvala lepa, komisarka. Vedno vas je lepo videti tukaj, še posebej na zasedanjih, kjer smo skupaj, ste zelo aktivni res ste zavezani boju proti podnebnim spremembam. To vemo, zato je vedno dobro računati na vas. In dobro je tudi, da vedno poudarjate pomen ambicij. Pravite, da je bil sprejet dober sporozum. Kakor je povedala moja kolegica, vsi dobro vemo, da ni čisto tako. Omenjali ste celo zgodovinski sporazum na mednarodnem srečanju za ledjedelništvo, zato da bi zmanjšali izpuste toplogrednih plinov. Do 2050 naj bi imeli nične izpuste, komisarka, se veste, to se ne bo zgodilo, zato ker govorimo o sodelovanju od leta 2008. V končnem besedilu to ni bilo omenjeno, mi smo si želeli, da bi se to zgodilo, ampak ne glede na to, da stvari so takšne, kot so, vam želim povedati, da imamo uredbo na področju ladjedelništva, ki je bila sprejeta leta 2015, sam sem bil poročalec in družbe morajo poročati o izpustih in ta uredba bo zagotovila pregledne podatke o izpustih in tudi podatke o izpustih, ki jih bodo politiki lahko uporabljali. To velja za pristanišče, kot tudi za podjetja mednarodna pomorska organizacija je sprejela svoj sistem, imenuje se sistem zbiranja podatkov in ta sistem bo verjetno revidiran, kakor smo že slišali. In če želimo biti v skladu z sistemom IMO, bomo morali kaj spremeniti. Moje vprašanje pa je naslednje. Kdaj komisija načrtuje predlog za revizijo te uredbe. To je za mene zelo zanimivo in pomembno. Zanima me tudi, kako boste zagotovili preglednost in dejanske podatke o tovoru, kajti to je ena od tistih tem, ki so zelo pomembne. Od tod izhajajo naše razlike s sistemom IMO. To moramo rešiti, kajte drugače bomo zagotovili, da se prilagajamo mi njim na vzdol, ne pa oni nam na vzgor. In zanima me, ali bo komisija branila bolj progresivno stališče tukaj. Vem, da ste vi progresivni, ampak zanima me, ali bo komisija to storila, ali pa boste ostali na nižji strani lestvice ambicij. In če sklenem. Lepo je, da je IMO končno pripravil predlog za, prepro, za prepoved težkega kurilnega olja na Antarktiki. Kaj pa Arktika? To ni omenjeno, prepoved ne bo veljala na Arktiki. Prejšnji teden sem bil na univerzi za pomorstvo in IMO sem vprašal o tem, pa mislil, da niso odgovorili. S tem bom končal. In če se vrnem k temu, kar je povedala kolegica, vam lahko tudi jaz povem, da dobro delate in to nam daje spodbudo, da smo mi še bolj aktivni na teh področjih. Vem, da ste zelo ambiciozni tudi mi smo ambiciozni, ampak mislim, da moramo paziti, da ne bomo šli predaleč, če sem čisto odkrit. Draga predsednica, draga komisarka, povedati želim, da je gospa Šujca na žalost odsotna. Trenutno predseduje odboru AFED. Lepo pa se opravičuje, z veseljem bi bila seveda tukaj. Hvala. Hvala, gospod Farija. Gospod Eichhardt. Uh, Hvala lepa, gospod predsednica. Hvala, komisarka. Pozdravljeni spet med nami. Res je, lepo vas je bilo videti v Londonu. Tudi jaz se strinjam s kolegicami in kolegi, da vam lahko čestitamo in da se vam lahko zahvalimo, tako vam kot tudi vašemu osebju v komisiji. Vi ste odigrali pomembno vlogo pri doseganju tega sporazuma, ampak tudi estonsko predsedstvo je treba omeniti, kajti dobro so upravili svojo nalogo v zvezi s tem in mislim, da je bilo koristno, da je v svetu bila ena država članica, ki se je čutila odgovorno pripraviti vse, da smo šli v London pripravljeni. To je zelo pomembno za naslednja zasedanja MEPC-ja, kajti bolj kot bomo enotni, bolj kot bomo pripravljeni, boljše bo. Vedno ni tako v Evropski uniji, ampak eh, tokrat se je to dobro izteklo in eh, mi smo del ambicijsko nastrojene koalicije in eh, dosegli smo dobre rezultate, seveda pa je treba tudi Maršalove otoke pohvaliti, kajti tudi ti so odigrali pomembno logo. Poleg tega pa je pomembno še nekaj. Letalstva se bom lotil kasneje, to vas ne bo presenetilo, ampak pokazali smo, da je pritisk na organizacijo kot je IMO učinkovit. Čutili so, da morajo doseči rezultat in to je bilo zelo pomembno. Torej, ljudje v tej organizaciji so ugotovili, da tedna ne bo konec brez dogovora. To je zelo dobro, kajti lahko imamo koalicijo zelo ambicioznih, ampak če na koncu ne dosežemo rezultata dogovora, ni. Zelo pomembno je torej, da smo IMO prepričali, da je treba doseči nek dogovor. Kar zadeva druge zadeve, če si pogledamo London, mislim, da obstaja skrb v zvezi z Latinsko Ameriko. Veliko držav je bilo tam za katere bi lahko napovedali, da bodo težavne. Saudska Arabija, no to res ni bilo presenečenje. Američani so bili nekako nezanesljivi, tudi to ni bilo presenečenje. Ampak eh, Latinska Amerika me je nekoliko presenetila. Malce jih skrbi, kajti so bolj oddaljeni od globalnih trgov in to je razumljivo. Treba je vlagati v odnose z njimi, zato da bomo poskrbeli, da bodo tudi oni naredili korak naprej, kajti ti koraki so nujno potrebni. In še zadnja pozitivna točka. Vi pravite, da je to zgodovinski dogovor. No, z perspektive IMO je to res zgodovinski dogovor. Ampak z vidika okolja to ni tako zgodovinska zadeva. Z vidika IMO pa je seveda bilo korisno videti vlogo industrije. Mi smo zeleni in vedno se pritožujemo, Včasih pa je seveda treba dati pohvalo, če je pohvala zaslužena. In prav gotovo je treba pohvaliti vlogo industrije. Industrija je bila ključna pri doseganju dogovora, kajti v zadnjih dneh so rekli, da lahko sprejmejo absolutne cilje glede zmanjševanja. Nekateri so rekli, da to celo potrebujejo, da jim to pomaga. To torej kaže, da je industrija v prednosti celo pred nekaterimi vladami. Včasih je to težko videti, ampak dobro, če dobimo odgovor, v redu bomo to sprejeli. Zdaj pa še nadaljni ukrepi, ki jih potrebujemo. Mislim, da moramo biti pošteni sami seboj. To je cilj, ki ni v skladu s Parizom, to je pomemben začetek. Presega to, o čemer govi IKO. Če vse skupaj pomešamo, bi lahko IKO rekel, da mi smo prvi globalni sektor z dogovorom, da, ampak IMO kaže, da lahko dobimo sporozum z absolutnimi cili glede zmanjševanja, da ni te megle, v katero so zaviti deli dogovora in kao. To je zdaj izhodišče, zdaj pa moramo iti naprej in povečati moramo ambicije v zvezi s cilji. Še bolj pomembno pa je, da sprejmemo takojšnje ukrepe, Gospod komisarka, tukaj vas želim nekaj vprašati. Niste bili popolnoma jasni. Res je, začeti moramo z akcijskim načrtom in tako naprej, ampak eh, skoraj tako je bilo, kot da bi rekli, da bomo na tem delali pet let. To ne bo šlo. Obstajajo določeni kratkoročni ukrepi, ki bi jih lahko sprejeli že zdaj. Mislim, da bi to morali storiti in ne čakati pet let, kajti vsaka molekula CO2 pripomore k temu, da se planet segreva. Če si pogledamo leto 2030, lahko vidimo, da bo do takrat vsaka nova ladja morala biti brez izpustov. Kajte, potem bomo še vedno imeli veliko ladje, ki bodo imele izpuste. Do 2030 morajo, morajo vse nove ladje biti brez izpustov. To pomeni, da mora tudi Evropa razmisliti o tem, kaj počnemo z vso infrastrukturo glede utekočinjenega zemljskega plina na področju tovora. Oblikujemo infrastrukturo, ki po letu 2030 ne bo več koristna. S tem oblikujemo zdaj infrastrukturo, ki bo pomenila, da bomo imeli oviro po letu 2030. Mislim, da bi morali bolj strateško razmišljati o tem. In še zadnja točka, gospa komisarka, letalstvo, ikao. Vem, da ste zelo ponosni, da se vedno več držav vključuje v to prostovoljno fazo, ampak vemo tudi, da je bil dogovor že tako ali tako šibek, ampak zdaj se vključuje vedno več vrzeli, še posebej kar zadeva pravila v zvezi z načrti za nadomestila. Letalstvo me res skrbi, mislim, da bomo težko dosegli želene rezultate. Pomorski sektor je zdaj sprejel absolutne cilje in mi kot evropejci bi morali pritisniti na IKO, da oni ne smejo zaostajati. Mislim, da je dober primer za to. Načrt 2050, lepo prosim, da tudi ladjedelništvo in letalstvo vključite v to, zato da zagotovimo, da ne bodo pritiska čutili samo pri IMO, ampak tudi pri IKO res morajo okrepiti svoje prizadevanja, drugače se bo pod nebju slabo pisalo. Hvala lepa, veselim se že nadaljevanja dela. Prav gotovo pa bomo govorili tudi o pristaniških zmogljivosti za sprejem ladijskih odpadkov. Hvala. Hvala lepa. Še kdo, gospod Lize? Še kdo? Gospod Lize, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala gospod komisarka. Zdi se, da je to bil res lep korak naprej. Me je kar presenetilo, čestitam vsem, da ste dosegli ta preboj, ampak eh, tudi tistim dajem prav, ki pravijo, da še nismo tako daleč, da bi dejansko bili v skladu s cilji iz Pariza. Gospa komisarka, lepo je, da ste dejali, da bi lahko še naprej nekoliko pritiskali v zvezi s tem, zato da ta sporazum postopoma še okrepimo. Samo eno konkretno vprašanje imam, ki je nekoliko širše. Namreč za maj je bil napovedan predlog komisije v zvezi z MRB, to je zdaj bilo preloženo, Zdaj pa slišim, vedno znova, upam, da je to nekoliko relativno, ampak vedno znova slišim, da želi komisija z junijem končati z vlaganjem novih predlogov. Obrnili smo se že na predsednika parlamenta. Želimo, da bi predloge še naprej dobivali in to je področje, kjer bi ga potrebovali, naprimer nujno je, da podate neke predloge v zvezi s tem. Zato lepo prosim, da napredujete, da nam ta predlog čim prej podate. Ampak tudi vrhu komisije je treba sporočiti, ne more biti tako, da od junija naprej ne bomo dobili več ničesar kajti novembra naslednje leto bomo, upam, da imeli novo komisijo in tudi ta komisija ne more kar od prvega dne podajati predlogov, nekaj časa bodo potrebovali, da se zadeve utečejo, pa vendar moramo nadaljevati z delom. Ne more biti tako, da za dve leti nehamo delati, saj se nam bodo smejali, ne moremo imeti dve leti odmora. Mi zadeve vidimo drugače, nekaj problemov je treba reševati tudi po junju. Hvala. Hvala. Še kdo? Gospa Dali. Lot, um, like start... Hvala lepa. Hvala komisarki. Lepo je, da smo v isti dvorani. Hvala, da ste spet tukaj, da nam poveste več o tem, kaj se dogaja v IMO. Povedati vam moram, da je to res pozitiven korak naprej. Želela pa bi si, da bi še naprej pritiskali, kajti govorimo o letu 2050, to je še kar nekaj časa oddaljeno, ampak poskrbiti moramo, da se bo kaj spremenilo. 2050 je pogled daleč naprej, potrebujemo pa srednjeročne in kratkoročne ukrepe, zato da bomo poskrbeli, da bo pomorski sektor dejansko na poti zmanjševanja izpustov. In to kot sektor v celoti. Zanima me, ali komisija meni, da bi bilo dobro razmisliti o kratkoročnih in srednjeročnih ukrepih, zato da bi dejansko prišlo do teh zmanjšanj, ki si jih želimo videti. Zakaj? Bojim se, da če govorimo o ciljih za leto 2050, bomo dobili obdobje, ki bo zelo dolgo in v katerem se ne bo zgodilo nič, Potem pa bodo nekateri sektori začeli govoriti, da imajo zdaj zelo malo časa na voljo za to, da dejansko začnejo dosegati rezultate. Izpostaviti pa želim še nekaj. Vsak posamezni sektor mora prispevati. Govorimo o nečem, kar presega odgovornost posameznega sektorja. Ne more biti tako, da bi nekateri sektori bili izuzeti iz prispevanja k zmanjšanju izpustov, kajti potem se bodo tudi drugi sektori oglasili, dejali, bo ne, vsak sektor mora prispevati. In prav imajo. Vsak sektor mora prispevati k zmanjšanju izpustov, ki si ga želimo doseči na globalni ravni. Vesela sem bila, da ste omenili časovnico 30 let in pravite, da se bo tehnologija razvila. Jaz sem ena tistih, ki menijo, da se tehnologija hitro razvija in da se bo razvila tudi v tem sektorju. In če imamo ta ali drugi sektor, ki se upira, zato ker jim je udobno, potem bo to vplivalo tako na dolgi rok. Ne bodo v ospredju inovacij in ne bodo konkurenčni. Ne bodo konkurenčni kot sektor ne bodo konkurenčni na globalni ravni. Pomorstvo mora prispevati, mora biti v spredju inovacij in tehnologije in prepričana sem, da se bo tehnologija zelo razvijala, ampak mi kot Evropska unija moramo poskrbeti, da bomo dejansko zagotovili tisti zagon za kratkoročne in srednjeročne ukrepe. Hvala. Think, uh, no Hvala lepa. Še kdo? Ne? Prav, gospa komisarka, izvolite. Hvala. Hvala za spodbudne besede. Hvala tudi za nežen pritisk, ki mi ga nudite. Mislim, da bi morali negativne zunanje vidike čim prej odstraniti iz prometa in družbe. Težko je razumeti da smo kot družba sprejeli vse te negativne zunanje dejavnike, zato da smo želi prednosti mobilnosti, onesnaženje in slabo kakovost zraka ter hrup so vse dejavniki, ki prispevajo k šokantni statistiki. Veliko ljudi umre veliko je vpliva na zdravje in če ne bomo zmanjšali tega, bodo posledice še večje in postali bomo največji onesnaževalec. Mislim, da moramo vsi tukaj upraviti svoje delo. Kaj te res moramo vedno znova opozarjati na te negativne zunanje dejavnike. Vsak državljan, vsak podjetnik se mora tega zavedati. Šele potem bomo uspešni pri postavljanju pogumnih ciljev. Če se ne zavedamo problema, potem se ne odzivamo. Zdaj pa mislim, da komisija zagotavlja vedno boljše statistične podatke, naši modeli upravljanja se izboljšujejo in zdaj pripravljamo posebno definicijo, ki jo bomo pripravili v nekaj tednih, torej kaj razogličenje sploh pomeni, kako bomo to merili, kako bomo to vključili v model upravljanja, ob seveda statističnih podatkih za rast in delovno mesto. To bo pomemben korak naprej zato da bomo izračunali negativne vplive in da bomo izračunali tudi morbitne prihranke, ki jih bomo dobili, zato da do leta 2050 dosežemo vizijo nič. Morda celo prej, ampak seveda to pomeni, da bomo potrebovali stalne revizije in stalen pritisk v naslednjih 30 letih. Ampak dobro, specifično vprašanje. Prvič. Seznam ukrepov ki bi jih lahko uporabili v strategiji IMO. Delo se bo začelo julija, delovna skupina bo sestavljena in srečanje je organizirano za oktober. Posvečali se bomo akcijskemu načrtu za kratkoročne ukrepe. Nekateri elementi so že na mizi. Povedati vam moram, da nismo predvsej. Uh, eh, inovativni, ampak imamo nekaj predlogov. Imamo naprimer kazalnik energetske učinkovitosti, optimizacija hitrosti in operativni zmogljivosti ladi. To so tri elementi, o katerih trenutno govorimo. Mislim, da bi morali storiti še več za to, da najdemo morbitne druge kratkoročne ukrepe, ki bi jih lahko v to vključili. Do oktobra jih eh, bomo morali pripraviti, In zadeve tukaj se premikajo in prav gotovo ne bomo čakali pet let. Kar zadeva MRV, mednarodne obveznosti so mednarodne obveznosti. Rok je bil samo nekoliko preložen. Ko se vrnete z poletnega odmora, pričakujemo, da bomo lahko pripravili predlog, kajti presoja učinka je v zaključni fazi. To je dosje kolege Kalnijete, ampak eh, oba delava na tem in eh, poskusila bova združiti poglede obih sektorjev in prepričana sem, da bomo po poletnem odmoru lahko poskrbeli za konkretne predloge. O ukrepih sem že govorila. Arktika in prepoved težkega kurilnega olja. V okviru Arktike smo pripravili podskupino za preprečevanje onesnaževanja. Zgodaj 2019 bo ta skupina začela z delom in povedali so mi, da prepoved težkega kurilnega olja velja v okviru konvencije Marpol to je že vključeno torej. zdaj. Torej, nadaljujemo delo na področju Arktike. Kolegica Gutland je vprašala nekaj v zvezi z akcijskim načrtom. Povedati želim, da sem dala zelo jasno zavezo v zvezi s tem. Nismo uspeli govoriti o sporozumih o akcijskih načrtih, ampak jasno smo se zavezali vsaj kratkoročnemu akcijskemu načrtu. To je bila naša obljuba. Dali smo si torej besedo v tem pogajalskem tednu. Še nekaj, res je, Brazilija, Argentina in nekatere druge države predstavljajo izziv, ampak te države imajo drugačne poglede. Menijo, da so logistični operaterji. Niso lastniki ladi in ladidelnic. Oni na to gledajo drugače. In tega sem se zavedla šele, ko sem bila v Londonu in sem govorila z njimi oni imajo popolnoma drugačno stališče, oni drugače razmišljajo, oni imajo drugačne izzive. In v komisiji smo že govorili o tem, kako bi lahko našli pravi pristop, da stopimo do njih z njihovega vidika. Ta vidik se razlikuje od Grkov, naprimer, ali od eh, drugih močnih držav zastave. Zato jih lahko morda vključimo na kak drugačen način. Saudska Arabija in ZDA so pač nekaj posebnega, vsaj v tem primeru. Ampak eh, zanimivo je, da se Saudska Arabija vedno pritožuje, zakaj smo tako proti nafti in kurilnemu olju, če je toliko drugih možnosti za razogličenje. Jaz vedno pravim, jaz nimam nič proti nafti. Problem je z tem, kar pride iz izpušnih sistemov naprav in vozil, ki nafto uporabljajo. To je tisto, kar me moti. Morda bo v prihodnosti prišla kakšna inovacija, ki nam bo omogočila uporabo čiste tehnologije z uporabo nafte, zato komisija ostaja neutralna. Mi podpiramo vse, kar vodi do čiste mobilnosti v naslednjih letih se lahko pojavi marsikaj in kakor vidite, se v treh letih lahko zadeve res spremenijo. In še zadnja beseda o letalstvu. Letalstvo je lep primer tega. Pred tremi leti nihče ni želel slišati nič o hibridnih letalih, o električnih letalih, nihče ni vlagal v to smer, nič. Rolls-Royce pa je že napovedal, da bomo do 2030 dobili nov pogonski sistem za letalstvo, ki bo čist. Airbus in drugi večji proizvajalci na tem področju že delajo na hibridnih letalih, električnih letalih. Imamo nove rešitve, ki se pojavljajo, da obstaja razlog za optimizem, ampak poskrbeti želim, da ostanemo neke vrste ekosistem in da še naprej oblikujemo pritisk z večjimi ambicijami, ki se pojavijo v naslednjem ciklu. Mislim, da je to pravi način sama sem pripravljena na še več ambicioznosti, ampak pred dvema letoma je IKO sprejel ta zgodovinski sporazum in IMO je takrat rekel, ne, ne smete nas primerjati z IKO, mi ne bomo dosegli takšnih rezultatov dve leti kasneje, pa vidite, da so oni še bolj ambiciozni. Torej, strinjam se, da se splača, če se pogovarjamo, če si predstavljamo stališča drug drugega, če govorimo o tej temi. Čisto običajno mora biti, da o tem govorimo. Zato je komuniciranje ključnega pomena in zadovoljna sem, da smo dobili pozitivno eh, sodelovanje tudi z vaše strani. Na vaš pritisk pa sem navajena in ga tudi pozdravljam, kajti zaradi tega smo boljši. Hvala lepa, hvala lepa, gospod komisarka. Hvala za to, da ste danes tukaj. Hvala za zanimive odgovore. Sem pozabila odgovoriti na vaše vprašanje. No, morda ni pomembno, pa vendar, po mojem je. Novi MRV. Rekli ste, da bomo to dobili v kratkem. Upam, da je to res. In če je mogoče še pred poletjem, kaj ti. Kako je Peter Lise povedal, bomo drugače imeli samo izgubljen čas. Volitve nas čakajo, ne vemo, kakšna bo komisija, kakšen bo parlament. Preglednost in podatki, realni podatki o tovoru, to je zelo pomembno. No, mislim, da sem jasno povedala, da zaključujemo presojo učinka in da bomo predlog podali do jeseni. No, do jeseni, ja, ampak. To ne bo dobro. Volitve nas čakajo maja. Vse se ustavlja. No, kakorkoli že. Preglednost in podatki o dejanskem tovoru, to je ključnega pomena. To je ključen element MRV. Zanima me, ali boste to dali na stran. In če boste to storili, potem je IMO dosegel svoje. In mi bomo dali vtis, da se prilagajamo njim navzdol. Se bo to zgodilo? Boste izpustili podatke o dejanskem tovoru in preglednost? Hvala. Vsi ti elementi so del presoje učinka. Zaenkrat še ne morem povedati nič o tem, seveda to boste razumeli, kaj ti presoja učinka še ni zaključena. Ne bom dala komentarja v zvezi s tem, ampak Vaš komentar bom posredovala Kalnete v naslednji teden. Ni ga v Bruslju, je v neki tretji državi, govorila bom z njim in poskusili bomo zadeve pospešiti. Ampak teme, ki ste jih omenili, so prav gotovo vključene, torej preglednost in tista druga zadeva. Hvala lepa, komisarka. Veselimo se že razprave z vami ob drugih priložnostih. Hvala in hvala za vašo podporo. Sedaj nas pa čaka izmenjava mnen s predstavniki komisije o rakastih obolenih prebavil. John Ryan je z nami. Najprej bom dala predstavnik. Najprej bom dala besedo predstavniku komisije, potem pa bomo imeli splošno razpravo. Izvolite. Hvala za besedo. Imam kar nekaj prosojnic, ki jih vam rad želel pokazati. Seveda najlepša hvala, da ste me povabili na to izmenjavo mnen o rakastih obolenih prebavil in seveda lahko vam predstavim tudi delo komisije na tem področju. Najprej bi bilo res dobro, da razumete, kako ti raki opremenjujejo državljanje Evropske unije. Imamo poseben sistem za informacije o različnih vrstah rakov v Evropski uniji. In če se pogledate prvo prosojnico, potem boste videli, da rakasta obolenja prebavil predstavljajo kot 20 odstotkov vseh obolenj v Evropski uniji. Kolorektalni rak je seveda najbolj prisoten pri moških in tudi na drugem mestu pri ženskah. To so seveda zelo pomembne številke, ki jih je treba poznati. Glede samega kolorektalnega raka pa je to tudi drugi razlog za umrljivost med moškimi, pa tretji med rakastimi obolenji in umrljivostjo pri ženskah. Če si pogledamo na povedi za leto 2018, pri, pričan sem, da bomo imeli okrog 159 tisoč novih primerov v Evropski uniji glede samih trendov pa lahko tudi vidite, da obeti niso optimistični. Imeli bomo nove primere, ampak trend ti pri umrljivosti pa tudi nakazujejo, da se je zdravljanje izboljšalo. Kolorektalni rak je seveda še vedno v spredju vseh naših prizadevanj za boj proti rakastim obelenjem zaradi hude prebrmenjenosti, ki jo ta povzroča. Rak debelega človeka in danke je prepričljiv, če se ga seveda skodaj ugotovi z programi presejanja. Imamo tudi poročilo komisije o izvajanju sklepa sveta o presejalnih programih iz prejšnjega leta in to poročilo je tudi zelo optimistično. Na tem slajdu lahko vidite, da ima danes 20 držav članic posebne programe, posebne presajalne programe za raka belega črevesa in danke v primerjavi z zelo majhnim številom pred leti. Okrog 150 milijonov žensk in moških med 50 in 70 letom v Evropski uniji hodi na te presajalne programe. To je seveda zelo pomembna številka in tudi nakazuje, da je če dalje več ljudi vključenih v te presajalne programe. Je pa res, da so protokoli, pa tudi testi drugačni za ene države članice do druge in seveda komisija ustraja pri tem, da je treba izboljšati kakovost in tudi uspešnost teh presajalnih programov. Ne vem, če ste prebrali časopise zadnjih dni, ampak dve države članici sta imele res hude škandale glede kakovosti samih presajalnih programov, dokazi, obstajajo, da obstajajo seveda hude vrzeli, ki jih je treba zapolniti pri presajalnih programov. Zaradi staranja se bo tudi povečala pojavnost raka na debelem črvesu in tam, ki in zato je treba sveta narediti še več pri samih presajalnih programih. Komisija je tako predlagala tri programe, Evropski kodeks za boj proti raka s tem obolenjem, poleg tega ima tudi številna priporočila za zmanjšanje kolorektalnega raka in sicer tukaj imamo v mislih kakovostno prehrano, cepljenje otrok pred hepatitisom B, zdrav način življenja, neuživanje alkohola in ne kajenje. Poleg tega pa se da komisija pred nekaj leti tudi začela z novim zdravstvenim programom. Potem pa ponujamo tudi tehnično pomoč tistim državam, ki so zaprosile za to tehnično pomoč. Uh, in seveda to tehnično podporo bomo seveda financirali s proračunom skupnosti. Sedaj seveda ugotavljam, katere države članice potrebujejo to pomoč. Imamo pa tudi novo pobudo v zvezi z kolorektalnim rakom, tako da bi izboljšali kakovost presajalnih programov, kakovost zdravljenja in oskrbe. In vse to bi lahko ponudili tako bolnicam, zdravnikom, pa tudi bolnikom To je tudi naš pristop do nenalizljivih bolezni in do kolorektalnega raka. Imamo prostovoljne cilje Svetovne zdravstvene organizacije, imamo tudi cilje trajnostnega razvoja, ki jih upoštevamo in tukaj, imamo tudi cilje za izboljšanje na tem področju. In države članice Evropske unije so skupaj s komisijo to tudi potrdile. Mi uporabljamo te mednarodne cilje kot neko referenčno točko. Hočemo tudi izvajati najboljše prakse oziroma posege, ki so se izkazali za zelo učinkovite. Pri tem se, da sodelujemo z državami članicami, hočemo izboljšati kakovost teh posegov in tudi kakovost najboljših praks, ki so se izkazale za zelo učinkovite tudi na samem terenu. Komisija seveda pri tem uporablja proračun skupnosti v okviru zdravstvenega programa in tudi v okviru ostalih mehanizmov financiranja in sofinanciranja. To smo še storili pri boju proti raku. Pet držav članice je prostovoljno odločilo za to, da zaprosijo za pomoč Evropske unije pri presajalnih programih v povezavi z kolorektalnim rakom. Bi pa želel tudi povedati, da smo razširili nabor partnerjev. Evropska investicijska banka nas je tudi pred kratkim zaprosila, da ji pomagamo pri izbiri meril za vlaganje v posebne centre za zdravljanje raka stih obolenj. Se pravi, sodelujemo se državami članicami, upoštevamo mednarodne cilje in osredotočamo se na ti ste države članice, ki so jih nalezljive bolezni in rakasta obolenja najbolj prizadela. Glede samih izzivov, s katerimi se sooča zdravstvo v Evropski uniji, no, lahko menim samo staranje prebivalstva, razširjeni kroničnih bolezni, več popraševanja po zdravstvu, imamo tudi draže tehnologije in draže zdravljenje. Seveda to pritiska na naše zdravstvene sisteme, zato jih je treba prenoviti, reformirati, posodobiti, da bodo bolj podarjali preventivo, pa tudi presajalne programe na takšen način bomo tudi razpremenili naše zdravstvene sisteme. Komisija skupaj z OECD-jem in zdravstveno opazovalnico dela na posebni analizi in s to analizo bomo seveda ugotovili, kje so vrzeli, kje so pomakljivosti, ki jih lahko potem tudi zapolnimo. Na takšen način lahko potem tudi izboljšamo nacionalne programe za boj proti raka s tem obolenjem. Poleg tega pa komisija dela še na področju registrov hočemo imeti evropske registre določene kakovosti, tako da bomo vedeli, kaj se dejansko dogaja na terenu. Najlepša hvala. Sedaj pa se malo oziram po dvorani. Ne vem, ali bi želel to kaj povedati. Gospod Poh. Hvala za besedo, hvala tudi za besedo predstavniku komisije, gospod Ryan, res sem vesel, da ste z nami, kajte vem, kako ste zavezani temu cilju. Poleg tega sem tudi vesel, da je komisija tako dejavna na področju boja proti raka s tem obolenjem zlasti, na področju boja proti kolorektalnemu raku. Danes se seveda pogovarjamo o rakastih obolenjih prebavil številke, ki ste jih prikazali, so skrb spojajoče. 360 tisoč smrtnih primerov je povezanih z rakaste obolenji prebavi vsak dan umre na tisoče ljudi zaradi kolorektalnega raka. Medije pa v tem ne poročajo, kaj bi se zgodilo, če bi vsak dan umrlo na tisoče ljudi zaradi terorizma ali zaradi letalskih nesreč. Ne vem, zakaj so mediji tako tihi zaradi tega. Zato se moramo vprašati, kaj lahko storimo. Zdi se, da nikomor ni mar. Poleg tega imamo hudega sovražnika in to je rak trebušne slinovke. Sedaj lahko prepričamo številne rake kolorektalnega raka lahko preprečimo z presajalnimi programi in z zgodnjim odkrivanjem in dobrim zdravljenjem. Ampak pri raku trebušne slinavke imamo zelo omejeno zdravljenje, pa tudi omejeno zgodnje odkrivanje. Takoj, ko se ga odkrije že prepozno, trebuš, rak trebušne slinavke pomeni smrt, kadar ga seveda odkrijejo 64 odstotkov evropejcev pravi, da sploh ne pozna raka trebušne slinovke. To je tudi najbolj smrtonosna oblika raka zdih obolen. V petih letih, ko se seveda odkrije, prišli samo 3 odstotka bolnikov. Pri ostalih oblikah raka zdih obolen je stopnja preživetja večja, ampak moram še enkrat povedati, da pri raku trebušne slinke še vedno nismo dosegli nobenega napredka. Poleg tega pa se bo rak trebušne slinovke v naslednjih letih povečal za 25 odstotkov. Poleg tega moram tudi povedati, da ni nekih prepoznavnih simptomov, tako da ga je tudi zelo težko zgodaj odkriti in potem ustrezno zdraviti. Ne nazadnje je rak tudi zelo odporen na različne oblike zdravljenja. Poleg tega pa moram tudi povedati, da za raziskave pri raku trebušne slinovke namenimo samo 2 odstotka celotnega proračuna, ki je namenjen za rakasta obolenja. Vemo, da je treba ukrepati, potrebujemo ciljne politike, pri presajalnih programih, pri zgodnjem odkrivanju, pri zdravljenju in to je treba tudi vključiti v evropske politike. Treba je nameniti več denarja za raziskave in za zgodnjo odkrivanje in za odkrivanje novih načinov zdravljenja. Prej ste tudi omenili sam register, pa tudi zbiranje podatkov. Dobro, to lahko pozdravimo. Vseeno mislim, da je treba naše državljane ozavestiti o tem hudem sovražniku. Države članice pa tudi morajo ukrepati na nacionalni ravni. Mene pa zanima, kako lahko to dosežemo zlasti pri raku trebušne slinoke. Thank you very much. Najlepša hvala, gospa Krosnat. Merci beaucoup, madame la présidente. Moi, je suis ravi que nous... Najlepša hvala, gospa predsednica. Veselime, da se lahko pogovarjamo o vprašanju, ki je še kako pomembno za vse nas, tudi za vse naše volilce, sodržavljane. Rak v kontekstu splošnega fenomena prebavnega raka, to je nekaj, kar je pomembno tudi v smislu odkrivanja. Kolorektalni rak v tem primeru je zelo pomembno to vnaprej odkrivati, ampak Obenem moramo govoriti tudi o dramatičnosti tega vprašanja. Številni naši državljani se bojijo diagnostike, dedramatizirati je treba to vprašanje. Zaradi tega se namreč bojijo vključevati v raziskave na preventiven način. Kako bi nam uspelo dedramatizirati te postopke, zato da bi bolj spodbudili prebivalstvo, da se vključujejo v preiskave, to je to vprašanje, ki si ga zastavljamo. Po drugi strani ste nam povedali, če sem prav razumela, da je pet držav članic zahtevalo državno pomoč v okviru programa za zdravje. Ko vidimo, koliko dela treba upraviti pri raku, pri rakavih obolenih na sploh, se sprašujem, ali imamo dovolj sredstev. Trenutno se vsi pogovarjamo o prihodnem finančnem programu, večletnem finančnem okviru in vsakokrat pravim, da je zdravje nekakšna sirota v tem zakonodajnem svežnju. Evropska komisija sicer govori o tem, da zdravstvo vključuje v sredino migracijske politike in tako dalje. Kar nekaj. Res je to šokantno. Mislim, da bi res morali biti združeni pri izvajanju te politike. Vem, da Evropska komisija nekaj počne v to smer, ampak več teže moramo zdravstvu pripisati tudi v samem proračunu, zato da bomo lahko dosegli pričakovanja naših državljanov, ko gre za tako splošno problematiko, kot je rak. Ne le rak prebavil, ampak tudi rak trebušne slinavke, potem možganski tumori, potem rak kava obolenja otrok in tako dalje. Toliko dela nas čaka. In odgovori oziroma rešitve, ki bi jih lahko prispevali, bi dejansko pokazali na dodano vrednost na evropski ravni. Če bi bila jaz državljanka, bi me tudi zanimalo, ali je financ in sredstev dovolj za izvajanje te politike. Nikoli se ne zdi, da bi bilo tega dovolj na področju zdravstva. Poleg tega pa me zanima tudi, kako bi lahko še bolj spodbudili druge sodržavljane, da bi se udeleževali preventivnih kampanj, kampanj odkrivanja preiskav ne da bi se bali tega odkritja, da bi lahko recimo imeli tako bolezen. Hvala. Gospodali, hvala za besedo, hvala tudi predstavniku komisije, da je danes tukaj z nami. Jaz sem vesela, da se pogovarjamo o rakastih obolenjih prebavil. To je tudi drugi razlog za umrljivost moških in žensk po raku stojk pri ženskah in pri raku pljuč pri moških. Treba je tukaj upoštevati še cilje trajnostnega razvoja komisija in države članice so jih potrdile in financiranje za nelazljive bolezni vključuje tudi raka, ne vključuje financiranje za preventivo v celoti. 80 odstotkov porabimo za kronične bolezni in za zdravljenje kroničnih bolezni, preostalo pa samo za preventivo in to ni dovolj. Po mojem mnenju je to treba še bolj izpostaviti. Mi kot snovalci politik moramo priznati, da lahko Evropska unija tudi na tem področju marsikaj stori. To sem omenila, ker veliko krat slišimo, da je polovica vseh rakastih obolenj prepričljiva neuživanjem alkohola, z nekajenjem, z zdravim načinom življenja, to je vse potem tudi prepričljivo. In mislim, da vseeno ni dovolj, da poudarjamo zdrav način življenja. Mislim, da moramo poudariti tudi pomembnost učinkovitih presajalnih programov za zgodnje odkrivanje rakastih obolenj. Pri tem je treba tudi upoštevati, da rakasta obolenja niso odvisna od starosti. V Evropski uniji imamo vsako leto 6000 novih primerov in novi presajalni programi so danes še prostovoljni v državah, članicah. Glede same starosti, saj odvisno od držav članic, od 22 let naprej v Bolgariji in recimo nekje celo 60 let naprej, tudi doma na Malti je temu tako, druge države članice pa začnejo s temi presajalnimi programi za državljane pri 50 letih, kar je veliko krat tudi prepozno. 45 let je recimo primerna meja, kako pravi znanost. Zanima me, kako lahko zagotovimo najboljše prakse tako, da bodo države članice lahko uskladile upravičenost glede starosti pri vključevanju v presajalnih programih in da bi poskrbeli tudi za to, da se določi primerna starostna meja pri presajalnih programih, tako da bo tudi zgodnje odkrivanje bolj učinkovito. Hvala. Sedaj bom ponovno dala besedo John Ryanu, da odgovori na zastavljena vprašanja. Hvala za ta vprašanja, pa tudi za vse argumente, ki ste jih podali. Dovolite mi, da vam povem nekaj o raziskavah na področju rakastih obolen prebavil. Imam nekaj številk, ki so zanimive, ampak ne povejo same po sebi ogromno. V okvirnem programu sedem smo imeli 15 odstotkov celotnega zneska, ki se je potem uporabil za rakasto obolenje in 15 odstotkov celotnega deleža se je uporabil za rakasto obolenje, prebavili enako velja tudi za znesek v okviru obzorja 2020, okvirni program 7, tukaj smo imeli 1,5 milijard evre za rak in 15 odstotkov je bilo namenjeno rakastim obolenjem prebavil. Imeli smo seveda tudi številne projekte na tem področje v sedmem okvirnem projektu in ti projekti so bili povezani z določenimi okužbami v prebavilih, kajti vemo, da obstaja določena povezava in zato smo se tudi odločili za to, da bo povdarek na tej povezavi pri obzorju 2020 14 odstotkov denarja, ki je namenjen raku, se uporablja za rakasta obolenja, prebavili in sedaj pročujemo nove mehanizme presajalnih programov in sicer, da bi za pametnimi mobilnimi telefoni testirali tih ljudi oziroma da bi našli neke biomarkerje za raka v lesu ljudi. Se pravi, imamo nove projekte. Problem pa ni na ravni Evropske unije, ampak na ravni držav članic. Gospa Grosek me je vprašala, ali imamo na voljo dovolj denarja. No, Imam nekaj konkretnih primerov, ko smo seveda državi članici dali dovolj denarja, potem pa ga ni mogla ustrezno porabiti. Absorpcijska zmogljivost držav eh, članice, ki najbolj potrebuje izboljšanje pri presajalnih programov, je ponavadi najnižja in omejena. Zato smo se tudi odločili, da zaposlimo še zunanje strokovnjake, ki bodo pomagali državam članicam pri načrtovanju in izvajanju njihovih presajalnih programov. In to sedaj počne komisija. Sedaj pač ugotavljamo, katere države članice potrebujejo našo pomoč in jim potem seveda tudi zagotovimo strokovno pomoč. Se pravi, ne razvijamo nekih novih strategij, ampak pomagamo državam članicam, ki dejansko potrebujejo pomoč pri presajalnih programih. Ne gre toliko za to, ali imamo dovolj denarja v okviru raziskovalnih in zdravstvenih programov, večji problem je, da se to pretopi v dejanske ukrepe. In zato seveda sodelujemo z državami članicami, skupaj določimo njihove prioritetne potrebe in jim ponudimo ciljno usmerjeno pomoč. In to seveda pomagamo najrevnejšim državam, petim, šestim, ne 28. Se pravi, to je ciljno usmerjena pomoč. Gospa Kroste, prej ste dejali, da je treba dedramatizirati vključevanje pri presajalnih programih. To pa pomeni, da je treba osvestiti državljane o samih presajalnih programih. To je seveda velik izziv. Potrebujemo za to prave zagovornike, zdravnike, medicinske sestre, ki lahko tukaj odigrajo še bolj pomembno vlogo. Pripričan sem tudi, da lahko tudi Evropski parlament odigra na tem področju bolj vodilno vlogo. Recimo pri HIV-u moram povedati, da so se ljudje na začetku obotavljali in niso hoteli iti na diagnostiko, kajti pali so se gotove smrti. V zadnjem času pa se je marsikaj spremenilo in seveda diagnostika je sedaj veliko bolj preprosta in ljudi tudi ni več strah. Mislim, da se bo enako storilo tudi z rakastimi obolenji. Zato komisija ogromno denarja sedaj namenja tudi kodeksu za hrana ni z rakom, tako podarjamo zdrav način življenja, ne kajenje, ne uživanje alkohola in podobno. In če bodo seveda države članice to sporočile svojim državljanom, bo tudi spremljivost preventivnih strategij boljša. Pa še to, kar je prej dejala gospa Dali o različnih protokolih in kdo lahko seveda sodeluje pri teh presajalnih programih. Svet ima tudi priporočilo za tri vrste presajalnih programov. To velja zlasti za raka na dojkih in raka debelika črvesa in danke. Seveda na enem izmed slajdov sem vam prej tudi pokazal, da seveda veliko več držav članic izvaja te presajalne programe. Pa res obstaja velika razlika pri starosti, pa tudi pri standardih, pa tudi pri testnih metodah. Ne na zadnje pa obstajajo tudi določeni zivi glede zagotavljanja kakovosti. Prav zato komisija tudi sodeluje z skupnim raziskovalnim centrom. V dveh državah članicah smo imeli tudi določene pomankljivosti, ko je prišlo do napačnih diagnoz in to je seveda še razširilo dvome med državljanstvom o učinkovitosti presajalnih programov. Pomembno je, da si izmenjamo najboljše prakse glede presajalnih programov. Vedno lahko storimo več, popolnoma se strinjam z vami, seveda. Rak opremenjuje celotno Evropsko unijo in v naslednjem raziskovalnem programu mora biti to tudi prioriteta. Pa še to, kar je dejal gospod Poh. Prej je omenil določena obolenja, ki jih malo zanemarjamo z zdravljenjem. In mislim, da je treba sedaj podariti tudi ta obolenja z dodatnim financiranjem in z dodatnimi raziskavami. Najlepša hvala za to izmenjavo mnen. Sedaj nas pa čaka še zadnja točka na dnevnem redu. Imamo dva nasprotovanja glede gensko spremenjene koruze 15.7, 5.9.1.2.2 in tako naprej potem pa imamo še vinsko spremenjeno koruzo z podkombinacijami. Mislim, da bom dala naprej besedo soporočevalcem. Gospa Bojlan here because we've been here so many times uh, <laughs> before on the same topic. Um, Drugih sosponzorov ni tukaj, toliko krat smo že obravnavali to točko. Postopek pri gensko spremenjeni organizmih je vedno zelo zapleten in vedno smo priča temu, da imamo težav zaradi tega. Ta postopek je treba odpraviti, zaključiti s tem in to je tudi pobuda poslancov iz različnih političnih skupin, združeni smo, si, smo pri tem stališču in to se mora spremeniti. Ta resolucija jasno navaja, zakaj ogovarjamo temu, da odobritve presegajo izvedbena pooblastila in pa temeljni akt skladno z zakonodajo Evropske unije in Evropska komisija mora prekiniti kakršnokoli izvedbeno odločitev za odobritev gensko spremenjenih organizmov, dokler ni postopek odobritve prenovljen, pregledan, še posebej v razmerju do težav za demokratično legitimnost za sprejemanje odločitev, kar je priznala tudi Evropska komisija. Pozivamo Evropsko komisijo, da spoštuje svoje zaveze skladno za konvencijo Združenih narodov o biotske raznolikosti in obenem prosimo, da prekinejo uvoz GSO-jev, ki so odporni na glifosate, ter GSO predelkov, ki so odporni na glifosate, pa tudi na vse druge herbicide. Vse to lahko vodi v daljše izpostavljanje in pa više ostanke v prsti, zaradi česar se kakovost prsti še slabša. To pa ima tudi trajne izrazite negativne učinke na biotsko raznolikost in pa prihodni potencial prsti. Pri teh dveh nasprotovanjih pa je zanimivo to, da ponavadi lahko pregledamo vse priloge, ki so vezane na postopek odobritve GSO-jo, ampak ti dokumenti niso bili na voljo na običajnem mestu na spletni strani EFSE, To pomeni, da v tem primeru nismo uspeli poglobljeno preučiti in pa preveriti na vzkrižnih sklicov na prestolne organe v državah članicah in to enostavno ni dovolj dobro. Toliko z moje strani. Okay, okay, Najlepša hvala. Od drugih sosponzorjev ne vidim nikogar tukaj bi že še kdo želel pokomentirati ta nasprotovanja, gospa Grling. Najlepša hvala, pravzaprav govorim v imenu mojega kolega gospoda Filnarja, ki pa govori v imenu ELS. Želel sem povedati, da ELS ne podpira osnutka predloga resolucije. Tukaj gre za nekašen groundhog. Da je Ponovno bomo morali navesti, zrecitirati vse te razloge kot ponavadi, ampak zato, da bomo jasni. EFSA je že predhodno ocenila to koruzo, GSO koruzo. Novembra 2007 so podali tudi formalno mnenje in takrat niso opredelili nobenih varnostnih tvegan. Prišli so do ugotovitve, da koruza in podkombinacije so varne, tako kot konvencionalne, so vrste in spoštujejo okolje. Prav tako menimo, da komisija ni prekoračila svojih poblastil, pa tudi ni kršila temeljne uredbe. Osnutek resolucije vsebuje številne neutemeljene izjave. Ostavek E. Tukaj govorijo o toleranci nekaterih snovi. Nobene opombe po črto niki bi utemeljila to trditev in če boste podajali takšne trditve, mislim, da morate vsaj navesti ustrezno referenco sklic, odkje to prihaja. Na osnovi te izjave v točki F na to sklepate, da naj bi GSO-je bili izpostavljeni ponovljočim se dozam glifosata in fosfatov in zaradi tega naj bi to vplivalo tudi na sestavo GSO koruze in pa agronomsko agronomske značilnosti. Ponovno nimamo nobenega sklica na utemeljito. Strinjamo se s tem, da se Evropska komisija drži pravil pri svoji uredbi, nobenih dokazov ne vidimo, ki bi utemeljevali vašo prepričanje, da gre za kršitev. In če so GSO izdelki varni, potem mislim, da moramo zaupati znanstvenim nasvetom. Če pa bomo o tem presvojili na osnovi političnih eh, razlogov, potem bo to problematično, to bo potem nekakšna politična igra, ki bo postala horizontalna vzdolž različnih vprašanj in res menim, da se moramo držati znanstvenih dokazov, kjer je to le mogoče in v tem primeru je to vsekakor mogoče. Veliko dokazov imamo in vse te dokaze je preučila EFSA, v katero smo uložili zelo veliko EU sredstev. EFSA je opravila vse te znanstvene ocene za nas in nobene podlage nimamo za to, da bi trdili, da delo ni bilo upravljeno korektno. Gospod Filner bi torej prosil poslance, da nasprotujejo temu predlogu resolucije. Lahko bi to še enkrat ponovila tudi pri drugi točki, ampak ne bom tega storila, tukaj gre za čisto iste argumente. Najlepša hvala. Še kdo? Ne. Komisija morda še enkrat, morda bomo prisluhnili identičnim argumentom tudi strani komisije, tudi mi smo v tem Groundhog Dayu, seveda. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica, hvala za vaše pripombe, tudi jaz bom čisto na kratko to povedala. Tukaj je pri nas resolucija tako glede odobritve kot tudi obnovitve dovoljenja. EFSA je opravila poglobljeno oceno tvegan in v primeru novih odobritev je bila opravljena ustredna študija tvegan. Obe študiji sta bili sklenjeni pozitivno, kot je opozorila tudi poslanka. Države članice so pokomentirale te aplikacije in EFSA se je odzvala na vse te komentarje. Prav tako je agencija obrazložila v času sestanka stalnega odbora, zakaj gre. Javnost je imela možnost predstaviti svoje pripombe in argumente glede stališča EFSA in EFSA se je odzvala, da javni komentarji niso prispevali nobenih novih znanstvenih informacij ali podatkov, potrdila je na to, torej, to pozitivno odločbo. Prav tako je potrdila, da komentarji strani držav članic niso spreminjali pozitivnosti tega mnenja. Na osnovi tega je Evropska komisija predlagala državam članicam, da odobrijo uporabo tega GSO-ja, škrop, potem pa GA21, da se tukaj odobri obnovitev. 23. aprila je sestajal tudi stalni odbor, takrat ni bilo ne mnenja za, ne proti. In takrat smo predložili tudi osnutek prizivnemu odboru, pa tudi tam ni bilo izrečeno nobeno stališče. Evropska komisija nobenega razloga za to, da bi omaknila te osnutke odločb, v celoti smo upoštevali na še izvedbene pristojnosti, sledili smo postopku in uredbi in nismo kršili nobenih pooblastil, tako v prvem kot v drugem primeru. Nadzor Evropskega parlamenta je predvsem vezen na to, ali dejansko gre za tukaj prekoračitev pristojnosti ali ne. Pristojnosti niso bile prekoračene, obenem pa nam pravzaprav spoh ni treba podati odziva na to, kar tukaj prosi Evropski parlament smo se pa pripravljeni pogovarjati o tem, tudi o novem predlogu Evropske komisije, ki pa ga je parlament zavrnil in zdaj prosite komisijo, da oblikuje nov predlog. Vsa pojasnila bomo seveda podali tudi glede vaših komentarjev v povezavi z novo rezolucijo, če bo ta sprejeta. Najlepša hvala. S tem smo zaključili z današnjo razpravo in sestankom. Vidimo se jutri zjutraj, ko ob devetih zjutraj začnemo z glasovanjem.